kolegi. Najprej dve obvestili skupaj z vsemi vami bi rad podprl besede predsednika Šulca, ki je včeraj ob otvoritvi zasedanja